gospodje. Eh, in eh, sicer eh, ponovno odpiram zasedanje parlamenta, ki je bilo prekinjeno na prejšnji seji 29. marca 2012. Drage kolegice in kolegi, zelo me veseli, da danes lahko pozdravim 12 hrvaških opazovalk in opazovalcev na Eh, njihovi eh, prvi seji v Evropskem parlamentu. verehrte kolleginnen und kollegen! spoštovane kolegice in kolegi iz Hrvaške. Danes prvič eh, sedite na svojih sedežih v tej plenarni dvorani. Od danes naprej se boste lahko odeleževali eh, tudi sej odborov in političnih skupin, udeleževali se boste v debatah. In tem boste lahko dobro pripravili in spremljali vaš vstop v Evropsko unijo predvidoma 1. julija 2013, eh, ko boste potem eh, zastopali hrvaške državljanke in državljane. Eh, Evropska Evropski parlament je pristopno pogodbo, kot veste, že ratificiral in eh, upamo, da bo 1. julija 2013 eh, Hrvaška 28. Eh, država članica Evropske unije. To bo zgodovinski dan za Hrvaško in mislim, da bo to tudi zgodovinski dan za Evropsko unijo, zgodovinski dan dan za eh, Zahodni Balkan v celoti. Gospe in gospodje, eh, ko so eh, z nami nove kolegice in kolegi, najprej kot opazovalci, kasneje pa kot polnopravni člani, potem je to signal za to, da kljub krizi, o kateri moramo dnevno razpravljati tu v Evropski uniji, da je eh, še vedno zelo močna ideja povezovanja preko državnih meja. Še vedno eh, so mnogi, ki nam zavidajo ta proces integracije in obstajajo eh, narodi, ki se želijo pridružiti tej skupnosti narodov, vendar pa tega ne smemo občutiti kot breme, ampak kot veliko možnost, kot potrditev ideje evropske integracije. Zato se mi zdi, da je to eh, znak opogumljanja v tej situaciji, ko moramo vsi razmišljati eh, o smislu našega združevanja, da se nam v tem želijo pridružiti narodi. In tudi to se simbolično izraža s prisotnostjo eh, novih opazovalk in opazovalcev z Hrvaške. Torej, gospe in gospodje, še enkrat prisrčno dobrodošli. Thank you. das protokoll der sitzungen uh. Protokol sej 28. in 29. marca in uh, sprejeti, sprejeta besedila so na voljo, so kakšni govori, uh, temu ni tako, s tem je zapisnik sprejet. Gospod Dimitar Stojanov,